gospod predsednik darf sie bitten platz zu nehmen prosim da se usedete na svoja mesta meine damen und herren gospe in gospodje meine Damen und Herren, zunächst. Gospe in gospodje, kolega Svoboda ima postopkovno vprašanje. Nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Abgeordnete Svoboda. Prosim, usedite se na svoja mesta. Besedo ima gospod Svoboda. At the moment where we meet here, gospod predsednik, bivši predsednik Cipra, gospod Klaforelides, bo pokopan sedaj ob tem trenutku, ko se mi tukaj sestajamo. On ni iz naše politične družine, ampak on se je zelo boril za to, da bi Cipr postal eh, članica Evropske unije, zato sem vas želel spomniti na to pomembno osebnost, ki se je bojevala za članstvo Cipra v Evropski uniji. Ta trenutek na Cipru poteka njegov pogreb hvala lepa, gospod Svoboda, družini gospoda Klaridisa sem eh, predal tudi eh, sožalje v imenu Evropskega parlamenta. Kolega Uđijas želi podati predlog spremembe dnevnega reda. Izvolite. Uđijas. Hvala, predsednik Šulc. Danes je izredno pomemben dan za naš parlament, ampak žal je ravno to noč tornado pestil po moji regiji Sardiniji in po mojem mestu. Umrlo je na desetine ljudi. Jaz prosim, da v znak solidarnosti, poleg uh, vseh postopkov za mobilizacijo solidarnostnega sklada, ta parlament uh, in moja zahteva je tudi v imenu kolegov Barača in eh, Berlinguerja, da eh, torej naš parlament nakloni minuto molka za žrtve te naravne nesreče, s katerimi smo si vsaj v mislih v tem trenutku lahko blizu. Komme. Ugyas, vielen Dank für Ihren Hinweis. Gospod Ugyas, hvala za vaše sporočilo. Eh, tudi sam bom spregovoril o tem. Namreč uh, imam še nekaj sporo podobnih sporočil. Kolegica Baraču se javila k besedi. Grazie, presidente. Sì, come diceva il collega Ud. Hvala, predsednik. Ja, kot je povedal kolega Uđas, je našo regijo opustošil uh, orkan Kleopatra. 18 mrtvih štejemo trenutno, mesto je poplavljeno z blatom, številne infrastrukture so porušene. Zato vas prosim, gospod predsednik, da uh, seveda izrazimo svojo bolečino in sočutje, ampak tudi, da uh, je naš parlament tisti, ki se bo pri svetu in pri komisiji zauzel za to, da bi dali na voljo sredstva za prenovo v tej regiji, ki bo zelo potrebna in sicer za sredstva iz solidarnostnih skladov. Hvala. Hvala lepa, gospod Baračuro. Um, vse institucije so tukaj zastopane, tako da sta verjetno tudi svet in pa komisija slišala vaš poziv še kolega Morganti je želel besedo, verjetno gre za isto temo. Ja, gospod predsednik, želel bi le izraziti svojo solidarnost. Uh, prebivalstvi Sardinije, ki eh, izražajo vedno veliko ljubezen do svoje dežele, do svojega morja in zato želim izreči solidarnost s temi ljudmi v tem trenutku in tudi zauzeti se želim za to, da bi parlament naredil vse, kar se da, da se jim pomaga. Še gospod Turmes. Dragi kolegi, seveda moramo biti solidarni do prebivalcev Sardinije. Ampak eh, naj vas spomnim na to, da gre za podoben ekstremni podnebni dogodek, ki se je zgodil tudi na Filipinih. Prvi krat se je zgodilo, da smo res dejansko vsi občutili podnebne spremembe. Upam, da boste na podlagi tega nekateri izmed vas ponovno razmislili o svojih stališčih o podnebnih spremembah. Ja, Hvala lepa. Še gospod Kavada, eh, postopkovno. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Prav na kratko. Želel bi prositi našo skupščino, da se združimo pri izrazu sočutja tudi v eni drugi točki in sicer francoski novinar je bil pred desetimi dnevi približno ubit v Maliju se strani terorističnih sil. To je bil velik šok za mednarodno skupnost in za združene narode in zato bi želel, da Evropski parlament nameni minuto molka tudi uh, v primeru smrti tega novinarja, saj imamo tukaj dve žrtvi in sicer eh, tisk in pisano besedo ter človeka. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Um, kljub temu, da ste vsi govorili o zelo pomembnih temah, niso imeli te nič opraviti z dnevnim redom. No, kolegi in kolegice iz različnih držav, ki se ukvarjajo z vprašanjem razmer v Maliju, so me nekaj naprosili, tudi številni novinari so me naprosili. Naj eh, tukaj ponovim to, kar sem povedal že pred enim tednom, namreč da izrazim uh, sožalje ubitima novinarja uh, kanala Front National, oba novinarja. sta bila ubita pri opravljanju svojega novinarskega dela. Poročala sta o konfliktih v Maliju. Novinarja sta, žrtev, sta bila žrtev teroristov, na brutalen način sta bila umorjena. In eh, s tem sta postala dve dodatni žrtvi v celi vrsti novinarjev, ki so postali žrtev eh, svojega poročanja o vojnah, o konfliktih, o pritiskih um, minuta molka je namenjena torej dvema, obema ubitima novinarjema, njihovima uh, družinama in pa uh, tudi vsem ostalim novinarjem, ki so izgubili življenje pri svojem delu. Istočasno pa se bomo spomnili tudi žrtev uh, tega hudega tornada, ki je prevzel Sardinijo. Prosim, da vsi skupaj stanete. edak. Hvala lepa. Der zuständige Ausschuss hat eine Berichtigung zu einem vom Pristojni odbor je, je sporočil popravek v zvezi z besedilom, ki je bilo sprejeto v parlamentu v skladu z 216. členom poslovnika ta popravek bo sprejet, če ne bo v 24 urah uložen ugovor eh, politične skupine ali 40 poslancev. Um, popravek lahko preberete na strani Sions in Direct. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu Dajen in Kalfin, o večjem finančnem okviru. To je poročilo, kjer je potrebna kvalificirana večina. Lahko glasujete. Kolegno.